Lepo pozdravljam predstavnika Evropske komisije in predstavnika sveta. Z nami je tudi predsednik Evropske komisije in pa švedski minister za evropske zadeve. Dame in gospodje, eh, želim, da sprejmemo besedila z včerajšnjega zasedanja in zapisnik včerajšnjega zasedanja, ki je že bil razdeljen. Če imate kakšne pripombe v zvezi eh, z zapisniki, očitno ne, potem lahko te, te zapisnike sprememo. Gospod Šulce, prosim za besedo, izvolite. Gospod predsednik, nimam nobenih pripomp v zvezi z zapisnikom včerajšnjega zasedanja, ampak eh, imam pripomp v zvezi z nečim, kar se je zgodilo danes do povdan. Kolegica Kinga Kens poslanka moje politične skupine, nekdanja zunanja ministrica Mačarske, je danes dopoldan v razpravi eh, strani Kristine Movaj, Eh, na nedopusten način bila užaljena. Gospa Götz kot zonanja ministrica Mačarske se je kot redko kdo v tej državi zauzemal za mednarodno spravo med eh, Mačarsko in sosedno državo in eh, mislim, da lahko samo zgroženo zavrnemo tisto obtožbo, ki smo jo slišali iz ust kolegice do povdne za vepoved. Najlepša hvala, gospod Šulc. Hvala za vašo izjavo. Gospa Gönc je prosila za besedo iz osebnih razlogov, torej za osebno pripombo izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala za možnost, da spregovorim. Zelo mi je žal, da je do tega prišlo tukaj v Evropskem parlamentu. E, stranka, ki jo Kristina Mvaj zastopa, je ustvarila paravojaško organizacijo, Eh, ki ustrahuje ljudi, ustrahujejo manjšine, jude, eh, cigane. In eh, pred kratkim je bila ta organizacija sicer razpoščena, ampak eden od predstavnikov oziroma članov te organizacije je bil tudi tukaj v uniformi te organizacije. Gre za organizacijo, ki je izredno ksenofobna in ki ob opisuje Mačarsko kot nekakšno provinco ali kolonijo Evropske unije. Ekstremna desnica je na Mačarskem večkrat organizirala demonstracije, ranili so veliko število policistov, eh, zažgali zgradbo mačarske televizije. Eh, poskušali so zmotiti praznovanje mađarskih nacionalnih praznikov in eh, iz, naša policija po uh, spremembi režima nima nobenih izkušenj s tem, kako se lotiti takega ekstremizma. Oblikovano je bilo policijsko poročilo uh, po teh demonstracijah in uh, obstajajo težave. Obstajajo težave tudi, kar zadeva policijo. Uh, Ampak gospe Mova želim povedati, da če uh, naše institucije ob, opisujete kot eh, diktatorske in če trdite, da pri nas nimamo diktature, potem vi tukaj danes v Evropskem parlamentu ne morete govoriti. Za vypovjeć. Najlepša hvala, gospa Gönc. Zdaj pa predajam besedo gospodu Bolcu, potem pa predlagam, da zaključimo s temi osebnimi pripombami. Gospod Bolco, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za besedo in eh, v pol minute bi zastavil eno vprašanje. Gospod Šulc, odkje vam pogum na podlagi različnih izjav? Eh, označevati neko stranko kot fašistično samo zato, ker se Evropska unija ne strinja z nazori te politične stranke. Eh, potem tudi 430 tisoč voljivcev opredeljujete za fašiste. Hvala. Za vepovič na tem končem. Najlepša hvala. In s tem smo prišli do konca tega niza osebnih izjav. Rad bi vas obvestil, da skupaj s predsedujočim svetu eh, bom eh, v sredo podpisal 22 dokumentov sprejetih v skladu s postopkom soodločanja. In eh, rad bi vas tudi obvestil, da bo na plenarnem zasedanju v sredo ob treh potekal podpis Eh, dokumentov o finančnih storitvah in to bo